glede skupne odstranitve nezakonitih priseljencev v Afganistan in druge države tretjega sveta. Gospod Bilström, kot predstavnik sveta, bo spregovoril kot prvi. Uh, uh, Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Najprej se želim zahvaliti za to, da imam možnost, da danes z vami razpravljam o tem zelo pomembnem vprašanju. Torej, prečeno je bilo, da so določene nejasnosti glede tega in veseli me, da lahko zastopam svet in predstavim stališče sveta. Spoštovanje človekovih pravic je temelj našega dela v Evropski uniji. In to je seveda treba upoštevati tudi pri sodelovanju med državami članicami. In ta načela morajo biti tudi izhodišča, izhodišče za eh, delo na področju azilne politike in priseljevanja. V zadnjih letih smo zelo hitro razvijali ustrezno politiko. Imamo celo vrsto sklepov, ki jih je sprejel svet glede pravic azilantov. E, gre predvsem za njihove temeljne pravice in pripravljamo e, skupno evropsko azilno zakonodajo, ki bo ščitila begunce in azilante eh, in ki bo zagotavljala eh, spoštovanje mednarodnih eh, pogodb, ki obstajajo o tem. V sodelovanju želimo zagotoviti tudi subsidijarnost na tem področju pri sprejemanju in obravnavi in razen tega potrebujemo skupno pravno podlago. Najpomembnejši pravni akti so Dublinska pogodba eh, z merili o mehanizmih, v kateri državi članici eh, se zagotavlja mednarodna zaščita, mednarodno varstvo in kjer je tudi rečeno, kako je treba ravnati z azilanti. Potem direktiva o varstvu, ki določa tudi ukoliko eh, je potrebna mednarodna zaščita in mednarodni postopek. In vem, da obstajajo tudi postopki v državah članicah, kar zadeva zagotavljanje mednarodnih pravil. Eh, potrebno bo izvesti revizijo tako, da bomo omogočili, da bo zakonodaja približana predpisom v državah članicah. Torej, gre za zelo široko področje in trudimo se za vzpostavitev skupnega sistema za, pre, za sprejemanje azilantov v Evropi, prosilcev za azil. Uh, Torej, ti ljudje morajo imeti možnost, da zaprosijo za azil in morajo imeti možnost, da tudi potujo na tem območju. Treba je predvsem spoštovati mednarodne pogodbe, ki so seveda tudi temelj za delovanje na celotnem območju EU. Vendar treba je upoštevati tudi posebne e, okoliščine za osebe, ki nimajo pravice bivanja v kateri od držav članic. Potem gre seveda tudi za e, sporazume o e, vračanju in ponovnem sprejemu oseb. In tudi Ti sporazumi so pomemben korak eh, v sklopu vseh predpisov, torej treba je poskrbeti za skupen pristop pri vračanju nezakonitih prisiljencev. Pomembno načelo je, da eh, se z vsem ravna eh, učinkovito, korektno in pravno, na pravno veljav način ko gre za vračanje držav, tretjih držav, ki ne dobijo, dobijo pravice za bivanje, torej za te, eh, od leta 2002 se že ukvarjamo s tem in ugotovili smo, da potrebujemo boljšo operativno sodelovanje med državami članicami. In želim opozoriti na to, da res ne gre za to, da bi organizirali kolektivna vračanja, temveč želimo doseči boljše sodelovanje, tako da bodo države članice po lastnih možnostih lahko boljše sodelovali. Kar zadeva resolucijo sveta, je bilo, um, torej bil spred sklep, da se ne sme ocenjevati migrantov različno, kar zadeva njihov kraj bivanja, kar zadeva odobritev njihove prošnje in tako naprej. Države članice morajo poskrbiti za to, da bo vračanje, za katero so pristojni, opravljeno na korekt način. Eh, potem gre tudi za neko eh, eh, pisarno, neke biro, ki bo usklajeval vse to med državami članicami. O tem se je govorilo potem o Frontexu in bilo je eh, rečeno, da naj se organizirajo skupne akcije za vračanje teh oseb. Na svetu oktobra je Frontex svet pozval, da naj preveri, ali so možna skupna vračanja. Vendar, če pride do tega, moramo zares zagotoviti, da je zagotovljena mednarodna zaščita za tiste, ki jo potrebujejo. Vendar želimo poskrbiti, da nezakoniti prisiljenci, ki eh, se nahajajo v naših državah, da se jih eh, res tudi vrne. Vračanje, vrnitev ne pomeni, se kršijo človekove pravice. Treba je izvesti dokazni postopek in tudi države članice morajo upoštevati posebne situacije, da bodo zagotovile da niso kršena mednarodna pravila pri obravnavi eh, prošen. Eh, in imeli smo nekaj prošen za azil iz Afganistana, eh, torej prebivalcev Afganistana. Gospod predsedujoči. Uh, um, svet je septembra sprejel sklep, ki jasno kaže, da je EU pripravljena se angažirati na tem sektorju. In to je tudi sestavni del obveznosti EU. In potrebujemo skupen pristop in sodelovanje med državami izvora, tranzitnimi državami in državo, ki preverja prošnjo in s tem besedilom eh, bomo izboljšali skupno strategijo. Hvala. Eh, Hvala lepa. Zdaj pa prosim gospoda komisarja Baroja za prispevek. Hvala lepa, predsedujoči. Skušal vas bom opozoriti na temeljna načela, ki se jih skušamo držati, ko se lotevamo vseh eh, vprašanj, ki so povezana z uh, migracijo in z vračanjem v domovino. Evropska zakonodaja narekuje državam članicam, da poskrbijo za to, da, drž da državljani tretjih držav, ki so prisotni na njihovem zemlju, lahko zaprosijo za zaščito, če to za, uh, eh, potrebujejo. Uh, In potem glede tudi na a, možnost a, zagotavljanja določeno obliko mednarodnega varstva in v tem primeru govorimo konkretno o afganistanskih državljanih, mora država obravnavati vsak posamezen primer in upoštevati konkretne razmere vsakega prosilca azila. Država članica, ki je zainteresirana, mora ugotoviti, ali prosilec lahko pridobi status begunca. Ukolikor ne bi eh, ta oseba, ta prosilec eh, izpolnjevala pogojev za status begunca, je potem treba ugotoviti, ali je lahko deležen drugih oblik, torej podvrženih oblik varstva. Naj vas opozorim, da eh, državljani tretjih držav ne smejo biti vrnjeni v svojo domovino, če so tam izpostavljeni hud hudim nevarnostim. In eh, torej predpisi Evropske unije in predvsem direktiva o azilu narekuje, da države članice morajo spoštovati načela ne vračanja v sodelovanju v, v skladu z mednarodnimi predpisi. Države članice torej ne smejo vračati v Afganistan ljudi, ki imajo status begunca v skladu z Ženevsko uh, konvencijo oziroma ki so deležni uh, eh, subsidijarnega varstva. Poleg tega države članice morajo zagotoviti, da ne pride do nekakršnega uh, eh, operacije vračanja v skladu s tretjim členom Evropske konvencije o človekovih pravicah, po kateri države članice morajo zagotoviti, da se nikogar ne vrača v domovino, ukolikor leta tvega, da je potem lahko preganjen oziroma da je lahko izpostavljen hudim eh, nevarnostim ali grožnjam. Druga točka. Ni uh, moč. Uh, Eh, pravzaprav eh, združiti vse v en sam svežen, eh, ne moramo posploševati, kar zadeva primernost ali ne, da izvajamo to vrstne operacije odstranjevanja priseljencev. Evropska unija sprejema samo majhen delež priseljencev iz Afganistana, kljub temu, da je veliko, veliko takih priseljencev. Veliko jih eh, je tudi v Pakistanu in v Iranu. Zato ne smemo kar tako posploševati, ko eh, moramo ugotoviti, ali prisilno vračanje v Afganistan lahko predstavlja tudi kršitev mednarodnega prava oziroma oziroma ženevske konvencije Evropske listine o temeljnih pravicah. Torej pripada državam članicam, eh, ki eh, prejmejo prošnje za azil, da se izrazijo v zvezi z vsako prošnjo in sicer tako, da analizirajo konkretne eh, značilnosti vsakega premjera. Ko obravnavamo vsak premjer, države članice morajo preveriti specifične pogoje in posamične pogoje prosilca zato da ugotovijo morebitno eh, nujnost eh, varovanja te osebe. To predpostavlja tudi eh, preverjanje humanitarnih, političnih, varnostnih pogojev in tudi na področju človekovih pravic v Afganistanu. In to predpostavlja torej tudi obravnavo konkretnih razmer države, odkoda prihaja prosilec in tudi konkretnih razmer in okoliščin posamezne osebe, recimo družinskih okoliščin, dejavnosti v izvorni državi ali katerekoli druge posebne značilnosti ki, eh, zaradi katerih bi lahko bil dotični bolj izpostavljen, bolj ranljiv. Ne, potegni, ne smemo torej potegniti splošnih, posplošenih eh, zaključkov, kar zadeva afganistanske priseljence, ampak statistike eh, dokazujejo, da v zadnjih mesecih je prišlo do večjega sprejemanja prošen. V zadnjem približno 50 odstotkov prosilcev iz Afganistana so prejeli mednarodno varstvo v Evropski uniji v, zadnji, v zadnjem delu leta 2000. Uh, 2009 v primerjavi z uh, istim obdobjem z leta 2008. Uh, eh, torej, najprej idem na druga, eh, drug vidik. Kateri so pogoji, pogoji, ki jih je treba izpolnjevati, preden se odločimo za vračanje v domovino? Uh, v zadnji izjavi v zvezi z skupno organizacijo uh, skupnih odstranitev strani Velike Britanije in Francije državljanov v Kabul sem povedal, da preden vrnemo drž osebo v državo, kot je Afganistan, država države članice morajo biti zelo previdne. Najprej morajo imeti eh, garancijo, da dotični priseljenec noče eh, zaprositi za mednarodno varstvo. Drugič, Ukolikor je prišlo do prošnje za mednarodno varstvo, je treba preveriti, ali je bila ta prošnja že predmet poglobljene in konkretne obravnave in je treba tudi preveriti, da je bila zavrnjena po ustrezni obravnavi. In tretjič je treba zagotoviti, eh, da priseljenec, ko bo vrnjen v državo, da njegovo življenje ne bo eh, ogroženo. Komisija je poskusila doseči več informacij v zvezi s pogoji, v katerih je prišlo do te odstranitve in do, torej, do tega vračanja v Afganistan strani Velike Britanije in eh, Francije. Toda eh, trenutno komisija ne razpolaga z informacijami, po kateri bi lahko rekla, da eh, ti, ti trije pogoji niso bili spoštovani. Kaj se doga, dogaja, ko pride do teh a, eh, operacij vračanja, ki zadevajo večje število ljudi pod pogojem, da eh, prošnja vsakega posameznika je bila predmet obravnave. Četrti protokol Evropske konvencije o človekovih pravicah je listina Evropske unije o temeljnih a, eh, svoboščinah. Prepovedujejo to vrstne odstranitve, množične odstranitve, tudi ni a, pravnih ovir, tudi ne drugih a, pridržkov, a, kar zadeva to, da več več, več eh, ukrepov za vračanje, eh, se, ki, so bile, eh, ki so bili sprejeti v drugih državah, se opravijo skupno. In, naprimer s tem, da se uporabi isti let. Tudi ni nekakršnih pravnih ovir da uh, se te operacije zvedejo skupno strani več držav članic. Trenutni mandat, ki ga ima Frontex, že predvideva neko obliko um, operativnega sodelovanja v okviru skupnih uh, operacij vračanja. In torej Evropski svet je zaprosil, da se operativne eh, zmogljivosti Frontexa okrepijo in da se predvidi tudi možnost, da se redno organizirajo eh, leti za izvajanje tovrstnih operacij. Torej te skupne operacije bi morale izboljšati učinkovitost delovanja na področju vračanja, kar zadeva logistične vidike in tudi bi morda lahko tudi eh,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 bile deležne določene eh, oblike spremstva, kar gre vedno za boleče vračanja. Če eh, ta direktiva eh, o vračanju ni bila še ugla, eh, sprejeta v večini držav članice, kakor komisija spodbuja države članice, da preverijo, da vse njihove, njihovi predpisi na tem področju so v skladu z predpisi te direktive. In kar pomeni, da moramo dati prednost prostovoljnemu vračanju, pomeni, da moramo predvideti pravico tudi do priziva in moramo tudi upoštevati konkretne razmere ranljivih ljudi. Direktiva o vračanju ni še eh, izvedljiva, ampak bo v kratkem in bo omogočila, da zagotovimo dodatna jamstva zainteresiranim osebam. Gospod predsedujoči, poslanke in poslanci, To so odgovori, ki sem jih vam jih skušal podati, eh, glede tudi na okvir evropske zakonodaje in minister Bistrom je po svoji strani tudi razložil, da z ozirom na vse te težave skušamo ohraniti ustrezno ravnotežje med voljo po eni strani, da sprejemamo tiste, ki so dejansko preganjani zaradi političnih razlogov in ki torej morajo biti deležni varstva in hkrati tudi pa tudi moramo priznati, da nekatere prošnje so so neutemeljene in torej jih ne smemo sprejemati. Zelo težko je najti to ravnotežje in ohranjati to ravnotežje, to da komisija je vedno zelo uh, pozorna, previdna, to je vse, kar lahko povem, povem in uh, dodam, bom seveda prisluhnil zanimanjem naslednjim uh, uh, prispevkom. Hvala lepa, zdaj pa k prispevkom v imenu političnih skupin po dve minuti. Najprej Veronik Matjev.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 Unija mora uh, dostojanstveno sprejemati ljudi, ki bežijo pred vojno, pred preganjanjem pred, in jim moramo zagotoviti ustrezne režime mednarodnega varstva v skladu z našimi načeli, načeli. Evropska unija že več let se sooča z mešanimi uh, tokovi migracije in hkrati tudi uh, s, se sooča z trgovanjem z ljudmi, z ljudmi, ki tihotapijo priseljence in torej kar ni v skladu z ustreznimi kriznimi razmerami tudi za zagotavljanje azila. Vse države članice se postavljajo to vprašanje in tudi absorpcija strani držav članic ni, eh, ni neskončna. Eh, zato moramo spoštovati določene eh, cilje, določene pogoje in če hočemo biti dejansko sprejemna uh, unija, potem moramo uh, predvsem povdariti, da tudi vse države, ki so uh, pač uh, destinacija teh, uh, ne, tega nezakonitega priseljevanja iz uh, Iraka in iz Afganistana, ponavadi se držijo določenih nezakonitih metod. Dovolj je, da spomnimo na nekatere države članice Evropske unije,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 raz, različni pogoji v Uniji, torej potrebno je najti ustrezno soglasje za to, da bomo organizirali ustrezne skupne operacije, ki naj jih financira Frontex za odstranjevanje nezakonitih priseljencev. To pobudo moramo sprejeti, naj tudi opozorim, da skupne operacije odstranjevanja so različne od kolektivnega vračanja, to v skladu tudi z sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice. Strašburgsko sodišče vroče prepoveduje vse ukrepe, ki predvidevajo odstranjevanje tujcev v skupini, ampak to sprejema kot vrstne ukrepi izhajajo iz neke uh, previdne, poglobljene obravnave pogojev posameznega uh, državljana. Torej, ti ukrepi morajo biti ustrezno uporabljeni ob upoštevanju tudi dostojanstvenosti vsakega posameznika. Hvala. Hvala lepa. Naslednja za dve minuti, gospa Gijom. Euh, Hvala lepa, predsedujoči. Pozorno sem prisluhnila to, da naj postavim določeno vprašanje in izrazim določeno zaskrbljenost v zvezi s tem vprašanjem. Naj a, omenim dva primera. Prvi primer, ki je, se je dogodil pred nedavnim in sicer vračanje migrantov v Kabul, eh, organizirano vračanje med Francijo in Veliko Britanijo, ali menite, da tudi telesna integriteta ki, eh, tistih ljudi, ki so bili vrnjeni v Afganistan, je zagotovljena? Torej, komisija nam ni odgovorila, Eh, ni odgovorila na vprašanja in sicer o tem, ali se je vse dogajalo v skladu s predvidenimi postopki. In drugi primer pa zadeva vračanje Romov med Francijo, Belgijo in Nemčijo. In V, takem, v tem primeru je prišlo sicer do spoštovanja ustreznih pogojev in torej vračanje na Kosovo. Uh, sicer ti eh, begunci nimajo možnosti eh, uveljavljanja svojih pravic na Kosovo in so tudi spostavljeni fizičnim grožnjam. Zakaj 15. člen eh, črka C direktive iz 2004, ki pač trdi, da ljudje, ki so izpostavljeni hudim grožnjama, zakaj se ta člen eh, uporablja in uveljavlja zelo redko in potem ali je eh, zadosti imeti samo to, ta predpis, eh, da lahko vrnemo ljudi v državo izvora, samo zato, ker nekateri niso zaprosili za mednarodno varstvo, mnogi za to ne zaprosijo v prvi državi, eh, kamor eh, pridejo, prav zato, ker so tudi pogoji sprejemanja res eh, obžalovanja vredni. In še eno vprašanje, če bodo države potrdile sklep sveta in sicer, da ponovno uh, obravnavamo nepravilne lete, ki jih uporablja Frontex, potem uh, ali bomo vsi konkretno na seznamu varnih držav ali bomo predvideli tudi uh, možno izboljšanje obravnave pogojev eh, za priznavanje statusa begunca. Hvala, gospod Decerni. Hvala lepa, gospod komisar. Mnogi evropejci so izrazili obžalovanje ko je prišlo do organizacije te operacije strani dveh držav članic Evropske unije v Afganistan. E, ljudje, ki so upali, da bodo našli zaščito v Evropi, so bili vrnjeno, vrnjeni v državo, kjer je vojna in kjer njihova, e, njihovo življenje ne more biti zajamčeno. Jaz sem zelo začudena na tem, da nekaj dni po Evropskem svetu je bilo ugotovljeno, da je svet predvideval celo financiranje eh, skupnih čarterjev in to iz evropskega proračuna. Torej, ko, gospod komisar, to ni Evropa, ki si jo želimo. Evropa ne sme eh, legitimirati takih praksa, ki nasprotujejo temeljnim svoboščinam. Ne moramo reći tako kot je storil francoski minister za pravosodje, da prisilno vračanje bo moralo potekati pod evropsko zastavo. Eh, Evrope ustanovni očetje niso, si niso izmislili eh, v ta namen. Ne vemo točno, če eh, so bile prošnje teh afganistanskih eh, prosilcev bile ustrezno obravnavane in vemo, da je njihovo življenje v nevarnosti v državi izvora. Torej, rada bi slišala od komisije, da je prišlo posamične obravznave vsake prošnje za azil. Hotela bi vedeti, ali komisija meni, da je Afganistan varna država in rada bi vedela, oziroma drugače bi rada slišala, eh, ali ne menite, da je ta odstranitev uh, pomenila kršitev tretjega člena Ženevske konvencije. Hvala lepa za vaše odgovore. Hvala lepa. Naslednja govornica, gospod Flot, dve minuti. Hvala lepa, eh, gospod predsedujoči. Eh, veselim se te razprave na to temo, kajti eh, predsednik držav in vlad so predvideli, da vračanje nezakonitih priseljencev z evropskega območja v Afganistan bo ta odstranitev bo potekala brez težav, ampak temu ni tako, ker Evropska komisija je zaprosila za informacije od britanske in francoske vlade in to je pozitivna stvar in tudi zato, ker danes razpravljamo o tem tej temi. In torej vprašanje so sicer že bila postavljena. Afganistan je varna država, to bi bilo potrebno vprašati eh, Obamo, ki je sklenil, da bo poslal 34 tisoč dodatnih vojakov v Afganistan, zato da zagotovi preživetje svojih ljudi v Afganistanu. In eh, ali mi bomo sposobni zagotoviti, da eh, priseljenci, ki jih vračamo v to državo, ne bodo imeli ogroženega življenja, da ne bodo izpostavljeni smrtni nevarnosti. Torej, eh, celo rdeči križ je rekel, da ne smemo postopati na tak način. Druga stvar pa kolektivno odstranjevanje. Tudi jaz se veselim 19. člena eh, listine o temeljnih svoboščinah, ki prepoveduje to vrstno postopanje. Vi pa pravite, to ni kolektivna odstranitev. Minister Bilstrom je rekel, da ustrezna uporaba resursov je spremljiva. Kmalo bomo govorili o teh čarterjih kot o neke vrste carpoolingu, ampak obstajajo določene meje. In kje so te meje? E, dovolj je, da si ogledate, kaj se dogaja dogaja na ko našem koncu države v Pade-Kale v Franciji, kjer je veliko takih Afganistancev, kjer veliko Afganistancev obus, v bistvu odstranjujejo in francoska vlada se odloča kar tako, da organizira operacijo skupnega uh, odstranjevanja in na območju Pade-Kale prihaja celo do aretacij, kolektivnih aretacij in torej nezakonitih aretacij. In zakaj? Eh, ker prihaja do pravih diskriminacij, se pravi, da ne moramo zagotoviti tega, kar vi pravite, komisar Baro, in sicer, da pride do eh, obravnave vsakega posameznega primira in eh, da je za vsakemu zagotovljeno spoštovanje pravic. Ne, prišlo je do skupne aretacije in skupne odstranitve. Hvala. Hvala lepa. Gospa Veržija, kot naslednja. Hvala lepa, predsedujoči, kolegice in kolegi. Lahko se veselimo eh, potekate razprave, to da jaz sem res uh, ogorčena nad uh, hinavščino. Tukaj se igramo z besedami, kaj so to skupno odstranitve ali pa ne Evropska unija. Eh, se eh, Evropska unija eh, ščiti človekove pravice in pravica do azile je ena od temeljnih pravic. Danes gre za Afganistance, ki so bili vrnjeni v državo, kjer je vojna. To je vojna, v kateri sodeluje ničkoliko evropskih držav. Torej, komisar Baro, oprostite, ampak zakonodaje, o katerih se pogovarjamo, so zakon evropske zakonodaje. In nacionalne zakonodaje.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 bi vas, eh, potem takem bi rekli, da vsakič se moramo zgledovati po nacionalnih predpisih. To gre pripisati tudi direktivi o vračanju, jaz jo imenujem direktivo o sramoti, kajti to je sramota za vse branilce človekovih pravic. Vi veste, da prosilci za ozil se obravnavajo na različen način v različnih evropskih državah in eh, ravno zaradi teh razhajan Afganistanci ne morejo zaprositi za azil v ustreznih pogojih, torej se pridružujo sprašujem vsem eh, vprašanjem, ki so bila že postavljena strani kolegov in vas eh, prosim, da pride do ustrezne ocene um, celotnih skupnih politik. Hvala. No, Hvala lepa. Zdaj prehajamo. K spontanim prispevkom, k Catch the Eye, imam nekaj prijav, Kristina Davejla kot prva. Hvala, gospod eh, predsedujoči. podprla, bi predlog glede vračanja Afgancev, ki se nezakonito nahajajo na ozemlju Evropske unije. Gospodje, s tem, kar ste govorili, je bilo tako, da je, bil njihov, da je bila njihova prošnja za azil zavrnjena, zdaj pa naj bi podaljšala njihovo bivanje. To so izzivi, s katerimi se moramo v Evropski uniji soočati skupaj. To je tudi cilj pakta za priseljevanje in azil ki je bil sprijet v francoskem predsedstvu. Zdaj moramo iti korak naprej, povezati naše institucije in zadeve izvajati preko Frontexa. Imamo 27 eh, članic, ki so podale eh, predlog za izvedbo študije in to je prvi korak, kajti nezakonito priseljevanje je napad na našo varnost, tudi za tiste, ki se uradno zadržujejo pri nas. Hvala lepa gospa Esaja kot naslednja. Hvala lepa. Prosilcem za azil dajemo vtis, da v vsakem posameznem primeru preverjamo izvoljevanje pogojev. In običajno tako tudi je. In če primere posamično in vsega posebej ustrezno preverimo, potem tudi ni težav. Vendar pa me skrbi, da je situacija v Afganistanu takšna, da dejansko ne moramo ljudi vračati svoje nemirne vesti v ta del sveta. Če nekdo nima pravice do azila, in ga ne bi vrnili v državo, ki se nahaja v vojni, dobi vsaj začasno dovoljenje za bivanje, ki bi bilo preveč nevarno, če bi se vrnil. Hvala lepa, gospod Zemkev, kot naslednji. Hvala lepa. Omenil bi naslednjo zadevo. Delam na polskem ministrstvu, delal sem na polskem ministrstvu za obrambo in to kar nekaj let. Afganistan sem iskal ob različnih eh, priložnosti, saj smo imeli 2000 vojakov, polskih vojakov v Afganistanu. Tako da vem, da je položaj zelo dramatičen. Na eni strani imamo eh, ljudi, ki so obupani, ker se ne morejo spopadati z zelo težavno situacijo, ker tam divja vojna. Po drugi strani pa imamo v Afganistanu tudi eh, ljudi, ki igrajo dvojno. Podnevi se zdi, da podpirajo eh, vladne organe, eh, po noči pa podpirajo talibane. Zato postavljam vprašanje, a imamo ustrezne instrumente in dovolj možnosti, da bi ugotavljali prave namene in položaj priseljencev, ki prihajajo v Evropo. Kajti občutek imam, da nekateri bežijo iz svoje države, ker so obupani. Nekateri posamezniki pa tukaj niso pošteni. Gospa Keller. Vprašanje je, zakaj so ljudje tukaj nezakonito. Zakaj so nezakonito tukaj? Zato, ker ne morejo drugače zakonito iz svoje države, iz države, ki se nahaja v vojni. Zato so pri nas nezakonito. In vsi vemo, kako težko je zaprositi za azil in dobiti eh, azil. Nekaj eh, ti ženevska konvencija je tukaj precej stroga in treba je dokazati, da eh, ste osebno preganjeni, kar je težko dokazati, če bežite pred vojno. In zato, ker ni odobren azil, bi jih morali vrniti v, v Afganistan, kjer je vojna, kjer ljudje ne morejo preživeti, kjer se ni mogoče dostojno preživljati in kjer imamo tudi eh, velik pritisk na ženske. Že iz teh razlogov bi morali dati vsem ženskam eh, azil, ki zanj zaprosijo. Zato pozivam vse države članice v svetu, da se borijo proti vračanju oseb v Afganistan. Hvala lepa. Hvala lepa. S tem smo zaključili razpravo na to temo in eh, podajam, predajam besedo gospodu Bistrumu v imenu sveta. Talman, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, hvala za zelo veliko zanimanje in prispevke k tej temi. Naj poskušam povzeti nekaj najpomembnejših eh, načel povezanih eh, z vračanjem. Naj začnem s tem, kar je povedala gospa Matjo, ki je omenjala mešane migranske dokove. Res je, da imamo tudi mešane priseljenske tokove, ki prihajajo v Evropsko unijo in ker Evropska unija nima neskončnih absorpcijskih sposobnosti, kot je povedala gospa Mačir, je pomembno, da posamezno preverjamo v vsakem posameznem primeru, kdo ima pravico do obivanja v skladu z mednarodnimi pravi in mednarodnimi konvencijami. Komisija z svojimi pa poskuša zadeve nadzorovati na osnovi direktiv in oreb, ki obstajajo. Vprašanje je, ali je Afganistan država, kjer lahko zagotovimo posameznikom varnost, je vprašanje, ki je zelo pomembno v tej razpravi. Zato, ravno zato je potrebno natančno preverjati posamezne primere. In zato je tudi razlog, zakaj potrebujemo skupni azilni sistem Evropske unije. Zato tukaj gre. Vaš kdo od vas je to pozabil v svojem prispevku? Da če bi imeli prav zakonit postopek preverjanja, potem bi prišli do odgovorov, ki bodo pravični. Če bo odgovor da, bodo lahko ostali, če pa je odgovor ne, pa moramo ljudi pač vrniti. Ne glede na to, o kakšni državi govorimo, moramo najprej zagotoviti, da je oseba varna in ne potrebuje zaščite. In samo, če je to zagotovljeno, lahko nekoga čiste vesti pošljemo nazaj v izvorno državo. To lahko poteka v skupinskem vračanju z letalom ali pa tudi ne. Glede na to, o čemer govorimo, govorimo o posameznih primerih eh, ljudi, ki se nahajajo na istem letalu. Ne vračajo se vsi iz istih razlogov, gre samo za logistično vprašanje. Kar zadeva to, kar je povedala gospa Keller vedno eh, podaja za zelo zanimive prispevke in strinjam se s tem, da je pravica dostop zelo eh, težavna, sploh eh, zelo težavno vprašanje, sploh, če imamo sistem ko mora nekdo biti prisoten na ozemlju Evropske unije, da lahko sploh zaprosi za azil. Torej, postopek, eh, začeti postopek ni ravno lahko. Prav zato smo si želeli vzpostaviti skupen evropski sistem, ki nam bo omogočil, da odpremo nove možnosti za ljudi, ki potrebujejo največ zaščite, za tiste, ki so najbolj ranljivi, za tiste, ki nimajo gospodarskih zmožnosti podovati Evropsko unijo, da bi tam iskali zaščite. V, na švedskem imamo 1900 mest eh, na voljo za begunce. Če bi vse države članice to zagotovili, potem bi lahko sprejeli 100 tisoč ljudi, kar bi bilo toliko, kot zagotovi Urad za begunce Združenih narodov. In to bi bil pomemben signal. To se mi zdi pot, po kateri bi morali iti. In to je tudi način, kako pomagati državam, iz katerih prihajajo veliko eh, beguncev iz teh eh, držav. Hvala lepa, gospod minister. Za konec pa še eh, gospod komisar Baru. Hvala lepa. Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali v razpravi. Velika težava, s katero se tukaj srečujemo, nastaja iz tega, kar je gospod Mačiju opisala kot mešani tokovi, migracijski tokovi. Seveda imamo tukaj tudi ljudi, ki imajo pravico eh, do zaščite ali subsidijarno zaščito. In to moramo razumeti, če želimo reševati te zelo težavne probleme. Najprej naj podam nekaj odgovorov, na vse ne morem odgovoriti. tukaj vidim francoski odgovor prizadetim, ki niso takoj vložili prošnje za azil, tisti so bili v nezakonitem položaju in so jih eh, priprli po nalogo sodnika. Vsak je lahko svoj primer predstavil v svojem jeziku, odločitev o vračilo v Afganistan je bila sprejeta na urado za begunce v Franciji ponujene so bile tudi eh, prostovoljne možnosti vračanja. Tukaj ni prišlo do pritožbe na eh, višjem sodišču. Dva begunca sta se eh, pozivala na svoje pravice v prisotnosti tolmačev ob prisotnosti odvetnika, ki je predstavil, kaj bi se zgodilo ob um, vrnitvi v izvorno državo. Afganistanskim državljanom več jim je bila omogočena zaščita na ta način, vendar pa v drugih primerjih eh, ni bilo ugotovljeno, da bi lahko prišlo do uh, ogrožanja življenja ali osebne varnosti po vrnitvi. Toliko o tem francoskem odgovoru po svoji vesti in tudi po pogojih, pod katerimi deluje um, moja funkcija, sem um, ustrezno deloval. Kar zadeva pojem varne države, je bil ta pojem različno tolmačen tudi na Evropskem sodišču, kjer med drugim navajajo, da je je mogoče subsidijarno zaščito dobiti v izjemnih primerih, kadar gre za splošno uporabo nasilja, in nekdo, ki prihaja iz te države, se vedno najde v nevarnosti, kateri je ogrožen njegovo življenje ali telo. V primeru, o katerem govorimo, ni bilo takšnih navedb. In če smo že pri tej temi, naj povem nekaj še, kar tem skupnim poletom. Frontex je že v preteklosti organiziral eh, in deloma tudi financiral eh, to vrstne eh, polete. Imeli smo jih leta 2008, že 2007. To ni nič novega in direktor Frontexa si prav gotovo prizadeva prizadeva zagotoviti, da bi mm, ti poleti potekali ob spoštovanju pravic posameznikov. Direktor jim je še pred kratkim dejal, da je ugotovil, da je v Avstriji nek ombudsman, ki pazi na to, kako se izvajajo ti poleti. In to je tudi način delovanja In pravzaprav se z temi vprašanji ukvarjajo tudi strokovnjaki. Se se vedno preverja, ali ljudje eh, imajo pravico do zaščite ali subsidijarne zaščite. In šele na to se sprejme ustrezna odločitev in eh, preverjamo tudi, a bo oseba ustrezno sprejeta v izvorni državi. Tako da tukaj ne gre za prisilne, prisilno vračanje brez kakršne eh, koli garancije, kar zadeva varstvo človekovih eh, pravic. Zahvaljujem se tudi eh, gospodu Bilstrujmu in švedskemu predsedstvu, ki nam pri tej zadevi zelo pomaga. Naj vas spomnim še enkrat na to, da smo začeli z pripravljanjem besedil, ki omogočajo izgradnjo Evrope azilo. Imamo veliko besedil, ki se ukvarjajo z pogoji za azil. Govorili smo tudi o dublinskem problemu, kar je upravičeno, gre za prilagoditev dublinskih pravil, zato da bi preprečili, da bi, bi to besedilo da lahko škodilo ranljivim skupinam prebivalstva, predvsem otrokom 21. oktobra smo sprejeli še dve pomembni besedili po eni strani v komisiji namreč. Direktivo za kvalifikacije in direktivo glede prosilcev za azil. In v osnutku te direktive poskušamo pripraviti kriterije, ki bodo objektivni in bodo veljali za vse. In tukaj potrebujemo tudi vašo podporo, potrebujemo tudi ustrezne organe preverjanja, tako da bi zagotovili, da se bo vse države ustrezno izvajali azilno pravo. Zahvaljujem se švedskemu predsedstvu za to, da je pripravilo in vložilo vsa ta besedila, ki pa še niso dokončana. Tu je veliko sporov, delam vse, kar morem, za to, da bi Evropa azila lahko zaživela švedsko predsedstvo je tukaj podalo dober zgled. Gospod Bils torej mi je tudi povdaril, kako njegova država deluje kot vzgled v Evropi na tem področju. Seveda tukaj potrebujemo še večjo solidarnost, ki jo morajo pokazati države članice, da zagotovijo varnostih eh, oseb. Tukaj imamo še veliko problemov, so tudi take države, ki ne sprejemajo nobenega. Toliko z moje strani, seveda nisem mogel odgovoriti na vsa vprašanja, lahko pa vam še povdarim, da smo na ravni komisije storili vse za to, da bi zagotovili spoštovanje evropskega prava in spoštovanje vrednot eh, Evrope. Hvala lepa gospod Baro in s tem zaključujemo to točko dnevnega reda in nadaljujemo z dnevnim redom. Sledi drugo poročilo, sur na bo sunder.